bomo dali besedo predsedniku računskega sodišča, gospodu Vitorju Manuelu da Silva Caldeiri. Gospod predsednik, izvolite. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, poslanci, gospe in gospodje, v veliko čast in veselje mi je, da vam lahko danes eh, predstavim svoje poročilo računskega sodišča o izvajanju proračuna za leto 2009. Eh, odboru za proračunski nadzor in predsedniku smo to poročilo že predstavili. Štiri ključna so sporočila, ki jih uh, imamo v letošnjem poročilu. Prvič, računi in računovodski izgledi po mnenju računskega sodišča uh, verno, točno in ustrezno ter objektivno odražajo eh, finančne transakcije. Tretje leto zapored eh, že računsko sodišče ugotavlja, da so ti podatki eh, zanesljivi in točni. Kar zadeva točnost je tukaj teh podatkov in izkazov, lahko računsko sodišče poda nekvalificirano, torej ustrezno poročilo o porabi sredstev. Vendar eh, v marsikaterem pogledu, razen ko gre za eh, gospodarsko in finančno eh, krizo in izdatke za ehm, pomoč na področju kmetijstva, smo našli napake. Najprej izdatki za kmetijstvo in komisijo. Kar zadeva Eh, izdatke za eh, kmetijstvo. Tukaj je eh, stopnja napak približno enaka kakor v letu 2008. Vendar v obeh letih je um, računsko sodišče ugotovilo, da je sistem samo delno učinkovit. Kakovost informacij in podatkovnih baz za pripravo teh izkazov in izračun uh, plačil uh, so zaenkrat še ne Eh, dovolj dodelani. Komisija predstavlja približno eno tretjino vsega proračuna in tukaj je situacija še naprej takšna, da je to edino proračunsko so, uh, področje, kjer je ocenjena stopnja napake večja kot pet odstotkov. Zaradi tega je treba povdariti, da gre tudi za nekatere napake pri uh, sodelovanju z državami članicami. Mnoge napake bi lahko bili in morali ugotoviti v državah članicah, preden so potrdili v komisiji izdatke, kot je to potrebno. Če analiziramo te rezultate in jih primerjamo z prejšnjim letom, ugotovimo, da je največja sprememba na področju kohezije. To je tretje ključno sporočilo sodišča. Najbolj uh, očitne napake na področju porabe za kohezijo uh, so bile manjše kot v prejšnjih letih in ocena te napake pada v zadnjih letih. Vendar, tukaj je treba biti previden, preden pridemo do kakršnih koli zaključkov glede trendov na tem področju. Uh, zaradi različnih vzorcev porabe sredstev in zato se lahko eh, dinamika izplačil iz enega leta v drugo zelo spreminja. Leto 2009 je tukaj precej drugačno kako leto 2008. Vendar padec v ocenjeni stopni napake Eh, ni nujno, da se bo nadaljeval v prihodnosti, če sistemov, ki se nanašajo na celo vrsto proračunskih izdatkov, ne bomo izboljšali. In sedaj še zadnje ključno sporočilo. Informacije, ki jih zagotavlja komisija o, na področju odprave napak, Eh, niso zanesljiva in zaradi tega jih ne moremo smiselno primerjati s eh, ocenjeno stopnjo napake, ki jo je uporabilo eh, sodišče. Predsedujoči, predsednik, oprostite, cela vrsta pobud je, ki jih dajemo za izboljšanje finančnega upravljanja Evropske unije. Letošnje letno poročilo potrjuje sklepe in priporočila ki jih je mnenje sodišča podalo o tveganjih in izzivih za izboljšanje finančnega upravljanja v Evropski uniji. Treba je izboljšati kakovost eh, izdatkov in to mora biti prioriteta. Poenostavitev zakonodajnega okvira in bolj stroškovno učinkovit nadzorni sistem za zmanjšanje tveganja, da pride do napak je nekaj, kar mora biti eh, prioritetna naloga. Komisija je predstavila eh, predlog eh, ocene in sodišče je ugotovilo, da je tukaj cela vrsta predlogov, eh, s pomočjo katerih lahko komisija izboljša transparentnost eh, in finančno upravljanje. Poenostavitev sektorske zakonodaje pa vendarle ostaja še pomembna pot za izboljšanje podatkov o izdatkih. Naslednje leto bo komisija pripravila tretje poročilo in bo v njem za naslednje programsko obdobje obdelala najbolj pomembna eh, področja. Sodišče predlaga, da tukaj komisija uporabi nekatera načela, ki bodo zagotovili, da je evropska dodana vrednost verjetna, da so cilji jasni, da so vse scheme realne in poenostavljene kolikor se to da in da je tudi odgovornost natančneje definirana. Predsednik, poslanke in poslanci, zagotavljanje, da evropska sredstva eh, rabimo in trošimo optimalno, je nekaj, za kar smo vsi odgovorni. Komisija, ki predlaga zakonodajo pri izvrševanju proračuna, potem države članice pri vsakodnevnem upravljanju za 8 odstotki evropskega proračuna, pa tudi Evropski parlament in uh, svet. Dožnosti pa seveda ima tudi računsko sodišče kot zunanje nadzorni organ sodišče bo eh, odigralo svojo ustrezno vlogo in eh, zagotovilo, koliko lahko, da se sredstva porabijo dobro in učinkovito. Hvala, hvala gospod predsednik. V imenu Evropske komisije sedaj dajem besedo komisarju gospodu Šemeti. Gospod predsednik, predsednik Caldera, poslanke in poslanci. Pred dvemi dnevi sva predsednik Caldera in jaz že imela možnost izmenjati svoja stališča o letnem poročilu eh, računskega sodišča za leto 2009 v odboru za proračunski nadzor Evropskega parlamenta. Naj povdarim prve ugotovitve in vsebino razprav. Preden se lotim same vsebine, naj povdarim, da je eh, sodišče, torej naš revizor in eh, komisija, torej pre, eh, subjekt revizije, da sta oba partnerja zagotovila odlično sodelovanje. Eh, veseli me, da sodišče priznava, da smo naredili napredek. Celo vrsto pozitivnih sporočil je v tem poročilu, seveda pa je v poročilu tudi nekaj kritike. In komisija je zavezana, da bo natančno spremljala in poskušala izvajati vsa priporočila sodišča. Glavna sporočila. Poročila sodišča so ključna za oceno, ki jo bo komisija eh, napravila eh, o lastni odgovornosti pri izvrševanju proračuna EU. Najprej letne izkazi, ki smo jih sedaj uh, dobili za leto 2009, že tretje leto izkazujejo objektivno in nekvalificirano mnenje, ki ga je izdalo sodišče. Torej, nobenih pridržkov ni tukaj izrazilo že tri leta sodišče. Komisija je sicer zadovoljna s tem rezultatom, glede na to, da smo sredi uh, reforme upravljanja s finančnimi sredstvi. Vendar poročilo povdarja tudi nekatere slabosti. Komisija je zato odločena, da se bo s temi slabostmi soočila in bo še naprej izboljševala svoje računovodske prakse in metode. Ker zadeva zakonitost in točnost eh, finančnih transakcij, Mm, sem prepričan, da je pozitivni trend, ko gre za padanje stopnje napak, nekaj, kar eh, je že rezultat naših eh, prizadevanj. In v vseh eh, vsebinskih pogledih so podatki točni. Več kot 95 odstotkov izplačil iz proračula Evropske unije je opravljenih brez napake. To je seveda pozitivni znak tega, da naši napori, da še naprej izboljšamo nadzor nad izplačili, dajo rezultate. To smo dosegli predvsem zaradi bistvenega zmanjšanja stopnje napake na področju kohezije. To poročilo eh, povdarja, da mora komisija tudi bolj okrepiti svojo vlogo, ko gre za ex ante oceno eh, plačil v državah članicah poudarja tudi, kako pomembno je, da eh, takoj ali prekinemo ali eh, suspendiramo izplačila državam članicam tam, kjer so ugotovljene napake. In poročilo tudi eh, priznava, da imamo zelo dobre informacije, ko gre za vračilo nenamensko porabljenih sredstev v evropski proračun. Tam, kjer so ugotovljene bile napake, pa je treba, ko gre za nacionalne nadzorne organe za porabo proračuna, še okrepiti sodelovanje. Moram reči, da poročila, ki jih dobimo od držav članic, še niso zadovoljiva in komisija si prizadeva popraviti to situacijo za obstoječe programe, pa tudi za prihodnje eh, programe. Gospe in gospodje, Strinjam se z eh, opozorilom predsednika Kaldere, ki nas opozarja, da bi lahko prišlo v prihodnosti do povečanja stopnje napak, zlasti ko gre za kohezijsko področje. Strinjam se tudi s sodiščem, ki povdarja, kakšne so napake v sistemih držav članih, eh, članic. Oprostite. Mislim, da v prihodnosti bi morali oblikovati stroškovno učinkovite nadzorne mehanizme, potem poenostaviti pravila upravičenosti, kajti tukaj se eh, pojavlja veliko napak in morali bi tudi izboljšati kakovost eh, podatkov, ki jih eh, zagotavljajo države članice, ko gre za finančne korekcije in vračilo nenamensko porabljenih sredstev. Vendar to ni dovolj. Naša razprava v torek je pokazala, da so pred nami še drugi izzivi. Naprimer, večja odgovornost, ko gre za ključne finančne subjekte zlasti v državah članicah. E, politika eh, mora ocenjevanja stroškov mora biti uh, ocenjena na podlagi uh, ocene porab, rezultatov porabljenih sredstev. Torej inputi in outputi morajo tukaj biti vključeni v naše ocene in tukaj moramo imeti jasne kazalnike uspešnosti. Letos maja sem por predstavil poročilo za leto 2010 do 2014, ko gre za načrtovane e, izdatke komisije. In to poročilo, ki smo ga posredovali odboru za proračun, e, predstavlja celo vrsto ukrepov, ki jih načrtuje Evropska komisija za prihodnost. Za leto 2009 moram reči, da ugotovitve bodo vplivale tudi na naše prihodne ukrepe. Ob koncu naj povdarim, da je letno poročilo za leto 2009 le dokazalo, da naši napori dajo rezultate pravočasno pa bomo sedaj uporabili ugotovitve tega poročila za bolj učinkovito finančno upravljanje in izvrševanje proračuna EU in to bo seveda v veliko korist pri pripravi naslednjih eh, projektov v eh, komisiji. Hvala. Hvala, gospod komisar, za vaše besede. Sedaj začenjamo z razpravo in začeli bomo najprej z eh, predstavniki političnih skupin skupin. Evropska ljudska stranka, njo zastopa gospa Ingebor Gresle. Izvolite. Gospod predsednik, predsednik sodišča, komisar, gospe in gospodje, kolegice in kolegi. Mislim, da je pred nami danes pozitiven dan, kajti prvič lahko računamo s tem, da bo druga komisija predsednika Baroza le dosegla tiste rezultate, ki smo jih zastavili, ko gre za zmanjšanje stopnje napak. Zato mislim, da je to poročilo računskega sodišča pozitivno, zlasti za vse nas, ki tukaj delamo. Komisija se je vendarle odločno zauzela za ukrepe, ki bodo dali rezultate. Če si ogledamo te rezultate, potem je treba reči, da nekateri so povezani z spremenjeno regulativo. In mislim, da je to nekaj, kar mora biti naša pot tudi v prihodnosti. Naprimer, ko gre za zakon, zakonske predloge na področju javnih naročil, mislim, da bo komisija, če bo prisilila države članice k večji disciplini in strogosti, naredila največji korak naprej. Evropski proračun, pravijo nekateri, je izpostavljen velikim tveganjem. No, tistim bi jaz rekla, da je proračun Evropske unije bolj konsekventno in natančno pod nadzorom, kako so proračuni nacionalnih držav članic. Torej. In mislim, da če eh, se ti proračuni in njihov nadzor v državah članicah izboljšujejo, to delno tudi posledica eh, napredka v porabi in izvrševanju eh, sredstev evropskega, evropskega proračuna. Računskemu sodišču se zahvaljujem za to poročilo, vendar moram reči, da sem tudi nekoliko razočarana. Letno poročilo uh, se, za lansko leto vsebuje bistveno manj konkretnih podatkov. Uh, stopnja napak za strukturne sklade kot eh, podatek sploh ni vsebovana v tem poročilu. In mislim, da Evropski parlament potrebuje tudi takšne podatke, še zlasti Eh, moram reči, da v odboru za proračunski nadzor nam je računsko sodišče obljubilo te podatke, sedaj pa jih nismo dobili. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu gospod Georgios Stavrakakis. Hvala, predsednik, gospod komisarda, eh, predsednik eh, Kaldera, dajem dobrodošljico letnemu poročilu in čestitam eh, računskemu sodišču in predsedniku sodišča za odlično upravljeno delo. Dovolite, da se zahvalim gospodu Rošeju za odlično sodelovanje, ki smo ga razvili v zadnjih časih. Naša vloga kot parlament je, da smo odgovorni do državljanov, zato si moramo zagotoviti, da denar davkoplačevalcev se ustrezno uporablja na pregleden način in učinkovito. In torej pričakujem, da ugotovitve iz letnega poročila bodo bodo omogočile tudi agencijam, da bodo eh, bolj učinkovite, tako kot tudi v zadnjih letih. Razmere se izboljšujejo, tudi obstajajo še vedno nadzorni sistemi, ki jih je treba izboljšati, probleme, ki je treba rešiti, najti ustrezne eh, rešitve eh, ob upoštevanju socialne in gospodarske krize. Potem je nadzor še toliko pomembnejši kot v preteklosti in skupaj Računsko sodišče in Evropski parlament smo pred, sva predana, da bomo reševali probleme za to, da dosežemo še boljše rezultate. Hvala lepa. Uh, <clears throat> Hvala lepa. Za skupino ALDE, gospod Čacimakakis, izvolite. Gospod predsednik, gospod komisar, če me ta predsednik Aldera. Najprej se zahvaljujem računskemu sodišču za poročilo. Delo vašega organa, gospod Kardela, je zelo, zelo pomembno za evropske državljane. Pozitivni trend, ko gre za stopnjo uh, napak, torej zmanjšanje, mislim, da je nekaj, kar lahko pozdravimo. V primerjavi z predhodnim letom je precej izboljšal, ko gre za kohezijo in nekaj slabši so rezultati, ko gre za kmetijstvo. Vendar ugotoviti moramo naslednje. Velike uh, izboljšave so povezane z naključnimi uh, preverbami oziroma nadzori in revizijami. Bojim se, da tega v prihodnosti ne bomo nadaljevali, če ne bomo spremenili sistema nadzora januarja. To poročilo je 16. 16. poročilo, ki uh, ne izraža uh, popolnoma pozitivnega mnenja. Ne vem, koliko časa bodo državljanke in državljani to še trpeli. Zato priporočam naslednje. Prvič, komisija mora bolj odločno ukrepati v tistih primerjih, ko uh, države članice uh, nenehno kršijo pravila kako se je lahko zgodilo, da deset let Grčija ni pošiljala ustreznih podatkov. Drugič, če gre za nenamensko porabljena sredstva, je samo deset odstotkov treba vrniti in države članice se mi zdi, da bi bilo treba dvakratno kazno vati, če hočemo uh, uporabiti sredstva, kot je treba. Od leta 1994 so na področju kohezije države članice 7,7 milijard evrov uh, eh, neopravičeno dobljenih sredstev nenamensko porabile. In uh, zelo malo, samo nekaj čez 3 milijarde so bile prisiljene vrniti. Države članice enostavno eh, mislim, da je treba prisiliti, da bolj disciplinirano delajo nacionalne izjave morajo države članice v prihodnosti, po mojem mnenju, eh, pripraviti, tako kot jih mora vsak subjekt revizije, ki povdarjajo, da so eh, transakcije ustrezno prikazane. Želel bi tudi videti poročilo o evalvaciji delovanja tega sistema, ki ga predvideva Lizbonska pogodba. Hvala vsem. Hvala lepa. Zdaj pa in v imenu zelenih gospod Stajs. Voorzitter, collega's. Uh, eh, toen ik dit. Hvala lepa, predsednik, kolegice in kolegi. Ko sem prebral to poročilo, sem imel občutek dežavija. Eh, iste stvari prebiram že nič koliko let. Naj povem, da imamo preveč vsebinskih napak, kar zadeva kohezijske klade, raziskave, eh, inovacije, kmetijstvo, sodelovanje, razvojno sodelovanje, izobraževanje in tudi kar zadeva tudi eh, inšpekcije oziroma preverbe. Moram reči, da so neučinkovite učinkovite, gre samo za eh, preverjanje eh, stroškov, ki so bili previsoki. Države članice torej ne upravljajo tega, kar bi eh, morale, torej ne eh, nadzirajo na ustrezen način sredstev, ki se izplačujejo upravičencev. Več kot 70 odstotkov evropskega proračuna je, to je temeljni problem še vedno obstaja. Komisija ne nadzira dovolj tega, kar počenjajo države članice in naj omenim tudi strategijo poročevalca in naj povem, da tukaj pravzaprav um, moramo predvsem poiskati iskati ustrezne nacionalne izjave, ki zadevajo upravljanje in ki jih na jih podpišejo finančni ministri. Komisija potem mora ukrepati proti državam članicam, ki so kršile pravila in eh, moramo predvideti tudi morebitne sankcije in tudi zamrznitev sredstev. Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Kolega Črnecki, izvoli. Gospod predsednik, gospe in gospodje. Računsko sodišče je naš revizor, istočasno pa tudi neke vrste policist. Prijazen, naklonjen policist, vendar včasih eh, kljub temu imam vtis, da je nekoliko premalo strok in eh, preveč eh, dobrega srca ta policist. Sklepi in ugotovitve dela računskega sodišča v tem poročilu so naslednji. Stvar je videti dobra, ampak ni idealna. Tako bi povzel te ugotovitve. Moj vtis torej je, da mnoge državljanke in državljani v Evropi nekoliko bolj pesimistično gledajo na cel položaj, kakor samo računsko sodišče. Računsko sodišče mora pri svojih ugotovitvah biti verodostojno, da bodo evropske inštitucije postale bolj verodostojne v očeh eh, davkoplačevalcev in državljanov. To pa pomeni brezkompromisni nadzor. Danes pravi računsko sodišče, veseli moramo biti, da, peti, da je kozarec eh, poln 95 odstotno, ampak sam mislim, da bo večina eh, voljivcev v Evropi se vprašalo, zakaj pa je 5 odstotkov kozarca še praznega. In uh, Verjetno je to stop, stopnjo v, v napakah eh, treba oceniti kot nekoliko optimistično. Sam bi zato pozval računsko sodišče, da še bolj kontrolira, kam in kje uh, gredo sredstva in kje so napake. Zdaj v imenu skupine GUE NGL uh, eh, predam besedo gospodu Sondergardu. Eh, to poročilo računskega sodišča je ugotovilo nekaj pozitivnega, namreč število napak je upadlo. Ampak kako naj to ocenimo, kaj to pomeni? Mislim, da je to odvisno od dveh zadev. Od izhodiščnega položaja po eni strani in od eh, stopnje pričakovanj po drugi strani. No, izhodiščni položaj je bil slab, katastrofalen. Drugič, Dve milijardi evrov je bilo izplačanih v eh, neskladju z pravili in predpisi. Torej, tukaj je treba stvari izboljšati in mislim, da je treba doseči odločilne izboljšave na vseh področjih. To je tisto, kar smo zahtevali v preteklosti. Na nekaterih področjih gotovo ni prišlo več do toliko nenamenskih eh, Eh, sredstev. Drugih, na drugih področjih pa je ugotovilo sodišče, da je število napak eh, naraslo in to je nekaj, česar absolutno ne moremo tolerirati. Komisar Šemeta je v razpravi na odboru za proračunski nadzor povdaril, da je uh, upadec števila napak rezultat angažiranosti komisije. Vse lepo in prav. Ampak, čeprav lahko rečem, komisija, dobro ste stvari opravili, ampak istočasno lahko pričakujemo, da bo naslednje leto uh, to število napak naraslo. Marta Andreasen. Predam besedo gospe Marti Andreasan. Hvala lepa, predsednik. Kolegice in kolegi, v zadnjih 16 letih računovodsko sodišče dejansko ni potrtilo kar 90 odstotkov proračuna ali več in letos ni nikakršna izjema. Eh, govorijo o napakah, ampak narava, o naravi nepravilnosti, ampak ta narava gre veliko dlje od enostavnih napak. Torej, taka razmire bi povzročile v zasebnem sektorju zaprtje podjetja in tudi a, eh, potem a, eh, odpustitev a, eh, direktorjev. Ta denar je bil nenamensko uporabljen oziroma nezakonito, bi rekla. In dejansko a, v resnici a, sredstva, ki jih države vplačujo, ne bi smela biti izplačena. V čem je problem pomankanje odgovornosti? Komisija in računsko sodišče navadno krivijo države članice, ampak v resnici napaka tiči v sami komisiji zaradi pomankanja ustreznega nadzora. Komisija se nahaja v najboljšem položaju, da postavi pravila in da potem kaznuje tiste, ki kršijo ta pravila. To, da a, bila je neučinkovita vse čas in ta parlament tudi nosi odgovornost, kaj ti je potrdil te razmere iz leta v leto in še vedno zahteva povišanje proračunskih sredstev. Ni nikakršnega upanja v to, da evropski proračun bo sploh eh, še kdaj potrjen strani revizorjev. In torej v tem trenutku edini način za to, da zaščitimo denar davkoplačevalcev, je, da drastično zmanjšamo evropski proračun. Zdaj se obračam na britanskega premjera. Gospod Cameron, s tem, da sprejmete 2,9 odstotek za eh, evropski proračun za leto 2011, smo eh, dejansko se bistveno zmotili do naših davkoplačevalcev. Dejansko tukaj moramo zahtevati bistveno zmanjšanje proračuna računate je to dva tisoč enajst hvala lepa gospa andreasen in zdaj kot samostojni poslanec gospod martin ernhausen hvala gospod predsednik ja drži na področju kohezije se je od leta 2007, kjer je bilo 43 odstotna, na 36 odstotkov zmanjšala stopnja napak na področju kohezije. To je dobro, ampak kot eh, so drugi že ugotovili, treba si je natančno ogledati, kako so te podatke sploh nastali. Če to naredimo, potem postanejo nekoliko bolj relativni. Dejstvo je, da nadzorni sistemi na področju kohezije niso učinkoviti in dejstvo je, da vsaj tri odstotke sredstev nikoli ne bi bili smeli izplačati. To pomeni, da je, kot je Johannes Han ugotovil, tukaj treba stvari nekoliko bolj strogo zastaviti. Eh, kar zadeva napake na področju kmetijstva, mislim, da tudi tukaj ne moremo biti ne vem kako ponosni, zato ker nekaterih izplačil recimo eh, kmetom v gorskih območjih sploh ne obračunamo kot eh, in obravnavamo kot napake. Eh, mislim, da bi bilo treba pri nenamensko porabljenih sredstvih vedno ugotoviti, kdo je izplačal, zakaj so bila porabljena, kdo je vrnil sredstva in v kolikšni meri. Torej, ne samo, da točnost izdatkov preverja, mislim, da tudi dejansko učinkovitost porabljenih sredstev mora eh, kontrolirati sodišče. Gospoda Odija ni, zato dajem kar besedo gospodu Ivanu. Uh, Najprej naj se zahvalim gospodu Calderi za to jasno in relevantno poročilo v zvezi z proračunom iz leta 2010. Na to dovolite, da pojasnim nekaj, kar je za nas izredno pomembno. Vsakih pet let uh, smo izvoljeni, poslani smo sem v Evropski parlament eh, in sicer strani evropskih davkoplačevalcev, ki uh, potem ustvarijo ta proračun uh, skozi lastno delo. In uh, ker se z njimi sestajamo redno, z njihovega zornega kota proračun iz leta 2009 ni ustrezni, ni ustrezni uh, proračun, ampak iz več razlogov. Prvič, nacionalne izjave niso podprte s političnimi dejstvi, niso uh, podpisane niti strani finančnega ministra, niti strani premjeja dotične države. Torej, konkretno ne vemo, kdo je odgovoren odpor za to nacionalno, za te izjave o nacionalnem upravljanju. Ne vemo, kako so natančne. In eh, torej to odpira tudi pot za eh, nepopolno poročanje ali vsaj zavajajoče tudi poročanje. Kar se deva stopnjo napak, naj povem tudi še nekaj. Spet eh, gre za države članice, ki morajo vračati denar komisiji. In torej drugače povedano, evropski davkoplačevalci plačajo za to, da ustvarijo evropski proračun, na to pa Spet so evropski davkoplačevalci, ki morajo pokriti izgube skozi nacionalne proračune. Torej, Evrops, državljani Evropske unije plačujo dvakrat za napake, celo za goljufije eh, v zvezi z evropskimi skladi. Tretjič, naj povem, da bi želel eh, samega sebe podpreti, zato da bi prišlo do boljših povezav med Evropskim računskim sodiščem in pa računskimi sodišči na nacionalni ravni. Če bi imeli več sredstev, bi morda lahko dokazali, da smo sposobni ustrezno uporabljati razpoložljiva sredstva na najboljši način in moramo veti, kje tiči problemi, kako ne ga rešimo. Hvala. Gospod eh, magistris, 2 minuti in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da če danes lahko govorimo o zmanjšanju stopnje napak, to gre pripisati a, samostojnosti in pristojnosti in znanju a, računske, Evropskega računskega sodišča in to a, je treba priznati danes predsedniku. Pomembno vlogo je pri tem odigral tudi Evropski parlament, predvsem odbor za proračunski nadzor, ki je razvil razpravo, kar zadeva preglednost in učinkovito in uspešno uporabo a, javnih sredstev. Moramo ugotoviti, kaj je treba postoriti za to, da izboljšamo še stvari, kajti imamo še več, še vedno preveč stvari, ki eh, ne delujejo na ustrezen način na delikatnih področjih, kot je kmetijstvo oziroma kohezija, za stopnjo napak, eh, ki zaskrbljujejo, kajti tam tičijo goljufije, kot naprimer, kar zadeva javne razpise oziroma pretirano, pretirano zaračuravanje. Moramo zmanjšati birokracijo, moramo odpraviti nepotrebne formalizme in moramo imeti malo pravil, ampak jasni, nekaj jasnih pravil. Torej, ne zelo odločen, ne vsem oblikom, velika goljufije, prevara in eh, tudi uh, moramo uh, opredeliti, kateri so sektori, kjer tičijo goljufije. Drug pomem, drugo pomembno dejstvo je to, da moramo okrepiti ulogo OLAF-a, torej urada uh, proti goljufijam, za boj proti goljufijam in proti korupciji. Drugi vidik, ki ga je treba povdariti in to smo uh, izvedeli tudi na nedavnem obmisku odbora za proračunski nadzor v Italiji, da v javnih sredstvih obstaja tudi nevarnost, da uh, prihaja do vplivov strani različnih oblik korupcije, tudi strani maf mafije. In torej z tega vidika je lahko vloga OLAF-a ključnega pomena in tudi večje sodelovanje med državami članicami, komisijo in ne nazadnje seveda parlamentom. Eh, drugi vidik, ki je bistven, Eh, je naslednji. Mislim, da komisija mora okrepiti svojo samostojnost, neodvisnost od držav članic. Mislim, da predvsem do tistih držav, ki že dolga leta beležimo hude napake, torej ne majhne, ampak velike napake, primere hude eh, goljufije, je treba eh, zaustaviti sredstva za to, da se to vrstno obnašanje ne ponavlja. Stopnja eh, kredibilnosti Evropskega parlamenta in Evropskih institucij inštitucij se meri ravno na, eh, glede na stopnjo preglednosti in pravilnosti, po kateri se uporabljajo javna sredstva. Zato moramo še delati, da se izboljšamo. Hvala. Hvala lepa, gospod magistric, gospod Vandalen, minuta. Hvala lepa. Če računsko sodišče trdi, da, se je, da so se evropski izdatki izboljšali, potem bo že res to, da eh, sodišče ni eh, popolnoma potrdilo teh izdatkov. Dejansko druga, druga postavka, kar zadeva izdavke kohezijo, se je izboljšala, ampak imamo še vedno 40 odstotkov napak, eh, kar zadeva projekte. Če govorimo o 35 milijardah evrov, potem 2 milijardi evrov je bilo porabljenih brez vsakršne utemeljitve. To je nespremljivo. Evropska komisija komisija mora izvesti poglobljeno preiskavo, da ugotovi, kako je prišlo do teh napak in kako bi jih lahko zmanjšali. E, e, ta preiskava je pomembna predvsem v luči razrešnice za leto 2009. Včeraj član računskega sodišča Engvirda je e, izjavil, da napake povzročijo predvsem zapletenost postopkov. Zato še enkrat ugotavljamo, da je potrebno poenostaviti postopke in jih narediti preglednejše v Evropi. Drugače, Evropa za naše državljane bo še dalje ostajala ne, nekaj zelo oddaljenega. Hvala. Hvala, gospod Van Dalen. Gospod Obermajer. Gospod Geer. Ali je to za postopek za pretehnitev pozornosti predsednika? Hvala, gospa predsedujoča. Šest milijard sredstev iz proračuna. Samo malo. Ali ste želeli um, sodelovati v razpravi? Ja, natančno, gospoda Van Dalena sem hotel nekaj vprašati. Gospod Van Dalen, vas lahko to vpraša? Prosim. Torej, gospoda Van Dalena bi želel vprašati naslednje. Ali mu je jasno, da pri tako imenovanem visokem odstotku gre samo za odstotek na ključnih eh, Eh, kontrol. 16 odstotkov je pravzaprav bilo opravljenih teh naključnih eh, kontrol in na ta način je prišlo do izračuna eh, te stopnje napake. In mislim, da pri tej visoki številki tega niste upoštevali, gospod Vandalen. Gospod Vandalen? Gospod Fandalen, eh, ja, razumem to, da za me je pomembno to, da dve milijardi nista bili uporabljeni namensko, na ustrezen način. In eh, to, eh, zato zahtevam preiskavo strani komisije, da vidimo, kako to lahko izboljšamo. K sreči komisar danes do povdan je že navedel, da bo začel to preiskavo. Hvala lepa. Gospod Obermajer, dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča. Drugič bom poskusil. Šest milijard evrov To je ocena, ki jo uh, sodišče uh, daje kot sredstva, ki so se nekje izgubila, tudi zaradi neustreznega uh, nadzora. Poleg tega vemo za nekatere škandalozne primere, ko gre za uh, skrb za otroke. Potem Grčija je postala problem za celo Evropsko unijo. In mislim, da konec koncev obstaja tudi veliko problemov pri izplačilu sredstev iz na področju kmetijstva. Vem, eh, podpore za regionalni razvoj so včasih problematične. 36 odstotkov naj bi tukaj bilo, bila stopnja napak. To se mi zdi občutno previsoko. Gospod komisar, tukaj bo treba ukrepati, kajti kar na veliko razmetavate na tem področju z denarjem. Lepo je ugotoviti, da so sodelavci računskega sodišča motivirani, ampak ni dovolj samo njihova motivacija. Mi kot politiki moramo dati smernice za delo gospa predsedujoča gospe in gospodje ko razpravljamo o tem eh, poročilu mislim da moramo biti nekoliko bolj natančni precizni po eni strani govorimo o napakah pa tudi o goljufijah in vse skupaj mečemo v en koš iz tega poročila pa izhaja povsem jasno nekaj, kar zadeva odkrivanje napak. Stopnja napak je precej padla. Ta je danes okoli 5 odstotkov, ugotavlja poročilo. Torej, nimamo več uh, eh, 20-40 odstotkov in nekateri operirate s takšnimi številkami. Ugotavljamo, da je uh, situacija se precej izboljšala na tistih področjih, na katerih gre za uh, mešano skupno porabo sredstev, torej uh, evropskega in nacionalnih proračunov. Res je, da je kmetijska politika še vedno zelo uh, zapletena in je treba jo je natančneje in bolj strogo zastaviti, čeprav je treba po drugi strani ugotoviti, da je njena dodana vrednost odlična in citiram, računsko sodišče ugotavlja, da lastnih ocen, kar zadeva stopnje napak, ni moč primerjati z podatki v zvezi z opravljenimi korekturami komisije. Konec citata. Mislim, da je to tisto, kar nam mora dati misliti. Ne moremo eh, biti v situaciji, ko računsko sodišče enostavno ne more svojih podatkov eh, primerjati s tistimi iz komisije. Hvala, gospa predsedojoča. Hvala tudi računskemu sodišču za to, da smo dobili v svoje roke ponovno zelo dober delovni inštrument. Ugotoviti je treba, da stvari sicer k sreči gredo v pravo smer, čeprav je problemov še kar dosti. Ampak Če računsko sodišče ugotavlja, da je ta a, smer prava, potem moramo sedaj mi biti tisti, ki bomo načrtovali naslednje korake za druge izdatke. Torej, moramo dobiti ustrezen nadzorni sistem in manj napak, ampak to ne bo dovolj še nekaj moramo narediti. Porabo sredstev moramo bolje preverjati, torej zlasti namenskost te porabe, zlasti ko gre za upravne stroške, eh, stroške za kadre in tako naprej. Vprašati se moramo, ali smo na teh področjih cilj uresničili. Razpravo moramo še naprej voditi na tem področju, bolj učinkovito in bolj odprto se moramo pogovarjati o tem. In mislim, da je parlament in sodišče kot tudi komisija pripravljena sodelovati v tem. Gospa Češkova, minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Je to vlastně již po druhé, když... Hvala lepa, predsedujoča. To je drugič, kar v tem parlamentu razpravljamo o letnem poročilu računskega sodišča. Naj se zahvalim revizorjem za njihovo delo, vsekakor sem presenečanja nad stopnjo napaka ki znaša 22 odstotkov sredstev iz proračuna. Vsaj tako sem slišala v zvezi z izdatki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 Računsko sodišče je opravilo odlično delo, kar zadeva nadzor za proračun iz leta 2009 in to v letnem poročilu. Zato moramo izraziti zahvalo predsedniku Kalderi in vsem članom računskega sodišča za opravljeno delo. Soglašam se kolegi, ki so izjavili, da poročilo jasno dokazuje in eh, enoznačno, da kar zadeva uporabo proračunskih eh, sredstev Evropske unije, beležimo neko izboljšanje. Stopnja napak eh, se zmanjšuje v celoti, vsekakor to poročilo mora biti tudi vir zelo jasnih sklepov, zaključkov z naše strani. Kaj moramo storiti mi kot Evropske institucije, komisija in Evropski parlament? Torej, stopnja napak pomeni, da računsko sodišče nam razlaga, razlaga, da več milijard evrov se uporabijo na nezakonit, nepravilen način iz eh, evropskega proračuna in obstaja celo suma morebitnih kaznjivih dejanj, se pravi, da je treba poseči. Želim povdariti, da je izredno pomembno, da v naslednjih proračunih računsko sodišče dokaže in sicer eh, po državah članicah in torej ločeno, eh, ne v eh, agregatni obliki, katere so tiste države članice, ki beležijo največjo stopnjo napak pri uporabi evropskih sredstev in v kolikšni meri je učinkovit mehanizem nadzora v vsaki državi članici. Tako bomo zmanjšali stopnjo napak. Gospa Ajala Sender, minuta. Hvala predsedujoča. Še enkrat naj čestitamo za uh, izboljšave, ki smo jih uvedli skozi intenziven dialog med Državskim sodiščem, komisijo in Evropskim parlamentom. Letošnje poročilo dokazuje, da ne smemo spati na lovorikah, ampak da je potrebno ohraniti pozornost in budnost. Zdi se mi zelo pozitiven predlog predsednika Kalere za prihodnost, kar zadeva sodelovanje, zato da bi izboljšali in poenostavili pomembne vidike finančne uredbe, s tem, da tudi v prihodnje zadnje razmišljamo o novem zakonodajnem predlogu, na katerem bi lahko sodelovali za to, da bi izboljšali rezultate. Kar zadeva sektor, ki je v moji pristojnosti, naj povem, da bom zelo pozorno spremljal vse vidike, ki zadevajo operativne stroške izdatke. Vi govorite predvsem o sistemu ex-ante in torej je treba to izboljšati. Izboljšati je. Eh, treba tudi ocene proračuna za svet in tudi kar zadeva varuha e, državljanskih pravic. Treba je tudi izboljšati določene vidike, ki zadevajo e, varstvo osebnih podatkov. E, zanimivo je, da nekateri primeri so bili tudi predeseni Olafu v imenu ekonomsko-socialnega odbora. Kaj mislite tudi o zaposlenih za obdobje 2009-2010 v ekonomsko-socialnem odboru? Gospa Ivanova, minuta in pol. Kolegi,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 Poudarjajo predvsem to, da si nadejajo, da priporočile Evropskega parlamenta, ki jih parlament že večkrat ponavlja iz leta v leto, torej da se ta priporočila ustrezno upoštevajo predvsem na področjih, kjer je veliko nepravilnosti. In eh, to še vedno ostaja. Res bi si želeli, uh, imeti v rokah konkretne številke, kar zadeva nepravilnosti. Za leto 2008 smo dobili dobro novico, odstotek nepravilnosti na področju kohezije, kohezijske politike se je uh, zmanjšala. Vsekako nismo še vedno gotovi, ali gre za stalni upad. Morda je to celo povezano z načinom vzorčenja in torej preverjanja teh vzorcev imamo še vedno nerešena vprašanja, kar zadeva zunanjo pomoč, razvojno pomoč, širitve, kmetijstvo, eh, energijo, prevoz, državljanstvo, izobraževanje in raziskave. Rada bi povedala komisiji, da naš eh, odbor za proračun si še vedno prizadeva za to, da dosega učinkovitost pri upravljanju evropskih sredstev, želimo povdariti, da vsi si morajo res prizadevati v skladu s lastnimi odgovornostmi. Gospod Gajer, minuta. Danke, Hvala, gospa predsedujoča, predsednik Kaldera, gospod komisar. Kohezijska politika je bolnik evropskega proračuna. Lansko leto je bilo, eh, bila v intenzivni negi, letos je rekonvalescent. Skratka, pet odstotkov vseh izplačil v kohezijski politiki je bilo napačnih, tri, treh odstotkov sploh ne bi bili smeli izplačati, to je skoraj 700 milijonov evrov. Večina teh napačnih podatkov se je zgodila v oziroma je posledica neostreznega delovanja porabe kohezijskih sredstev v državah članicah. In to še naprej je problem, kljub temu, da je komisija preoblikovala nadzorni sistem. Mislim, da si moramo ta nadzorni sistem še enkrat natančno ogledati, kajti uh, v Nemčiji smo zastavili tak sistem, da vse, uh, vsa področja porabe sredstev natančno nadzorujemo. Mislim, da je tukaj komisija tista, ki je kriva za celo vrsto neodgovornega eh, obnašanja v državah eh, članicah. Ne vem, lahko rečemo, krivi so ti, oni ali eh, tretji, vendar politično je vaša dolžnost, eh, gospod Čemeta, da stvari postavite na pravo mesto. Hvala. Gospod Van Nisteroj, minuto in pol. Eh, Hvala lepa predsednikov sodišča in komisij, sem koordinator za proračun EPP e in ko vidim, kakšne stopne napake, vidim, da so se stvari nekoliko izboljšale v zadnjem času. Vidimo tudi učinke nekaterih novih predpisov za obdobje 2007 do 2013. Prav tako smo izboljšali delovanje komisije in parlamenta pri javnih razpisih je stopnja napake največja. Gotovo prihaja do napačnega izvajanja evropske in nacionalne zakonodaje. Zato komisija prosim, da bi okrepili pritisk na države članice, ko gre za javne razpise. Prav tako jim je potrebno pomagati. Nekaj časa nazaj sem bil v Dragaciji v romunskem parlamentu in videli smo, kakšni so problemi. Mislim, da bi tukaj dejansko lahko veliko storili in pomagali. Prav tako sem za to, da države članice same povedo, kakšni so njihovi izkazi. Mislim, da je tukaj največji problem in tukaj treba največ storiti. Gospod Vogan, minuta. Uh, thank you, President. Uh, I want to be... Hvala lepa gospod predsednik, bom kar se da pozitiven. Mislim, da je treba revizije uporabljati zato, da se stvari izboljšajo. To je, da se naučimo iz napak in veliko eh, stvari bi lahko komisija storila, prav tako tudi upravičenci in pa država članice, zato da bi izboljšali zadeve. Naprimer, kmetijstvo. Stane spremembe, zahtev komisije povzroča velike težave za države članice in za tudi upravičence do sredstev. To se vse skozi dogaja to se skozi slišim. Prav tako kmetje pogosto dajo zahteve za določena zemlišča. Mislim, da bi komisija lahko spremenila pravila tako, da bi lahko vse države članice porabljale sredstva po EU. Tukaj mislim, da diskrecija ni prava. In potem še eh, sedaj, ko se spreminja SKP, mislim, da imamo odlično priložnost za to, da ponastavimo postopek, da zagotovimo, da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 računskega sodišča je vedno znova polna podatkov in informacij in eh, nam lahko pokaže pot eh, za izboljšave v prihodnosti. Kaj je najbolj pomembna ugotovitev? Tam, kjer postopki niso zapleteni, je stopnja napak manjša. Bolj ko je zapletena politika, večje je število napak in eh, netočnih ter neostreznih podatkov in porabe sredstev. Kohezijska politika je za Evropsko unijo izjemnega pomena. Zato je njej tudi treba posvetiti veliko pozornosti. Prav je, da tukaj število napak pada tudi skupna kmetijska politika je zelo pomembna. Tukaj je stopnja napak višja zaradi tega, ker je prvič eh, ta politika zelo zapletena in drugič, ker je njeno izvanje povezano z delom nacionalnih nadzornih organov. Mislim, da tudi nacionalni parlamenti, njihovi odbori za proračunski nadzor in za evropske zadeve, mislim, da bi morali tukaj opraviti nekaj eh, več dela. Sam sem se s uh, eh, njimi že pogovarjal na polskem in uh, njih to zanima. Želeli bi tukaj sodelovati. Hvala. Hvala. Mislim, da to poročilo jasno kaže, da, na, da je nadzor vedno boljši. In Sama nisem velik pesimist zato, ker imamo vedno znova nekaj ugotovljenih napak. To je pač tako. Temu je namenjen sistem revizije in finančnega nadzora, namreč odkrivanju napak. Seveda pa bi bilo se izogniti treba nekaterim napakam v prihodnosti peto poročilo o kohezijski politiki, ki smo ga dobili na mizo včeraj, se mi zdi, da je tukaj zelo zanimivo in mislim, da odpira nekatera vprašanja, do katerih mora Evropski parlament uh, izraziti svoje stališče in mnenja. Tako da bomo vedeli, uh, kako lahko poenostavimo nekatere postopke za večje pospeševanje eh, dela, naprimer na področju regi regionalnega razvoja, eh, določenih kmetijskih površin in tako naprej. Mislim, da bo komisija tukaj morala opraviti svoje delo. Še kdo drug želi besedo pri postopku za pritegnjenje pozornosti predsednice? Če ne, dajem besedo komisarju Šemeti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Današnja razprava je pokazala, da smo dosegli napredek pri upravljanju Evropskega proračuna leta 2009. Mnenje računske sodišča o izkazih je pokazalo, da je stopnja napake do sedaj najnižja. Tudi zunanja revizija je pokazala, da je komisija sprejela prave odločitve in da je predlagala ustrezne ukrepe za izboljšanje izvajanja programov v okviru tega finančnega obdobja. Sodišče prav tako pokazalo, da je pri nekaterih področjih treba še storiti korak naprej pri vseh finančnih akterjih. Vsi, tako pri komisiji kot v državah članicah, moramo storiti več za to boljše upravljanje, ampak to smo tudi že storili v okviru novega delovanja Evropske unije. Številni ste govorili o izvajanju sankcij za države članice. Komisija že izvaja sankcije in to zelo strogo. To moram podariti. Ravno sedaj smo suspendirali ali pa prekinili 40 programov pri kohezijski politiki. Gre za 1,7 milijarde evrov vse skupaj. To je zelo velik znesek. Še bolj pomeno pa je to, da se je število ukrepov leta 2010 praktično podvojilo glede na število ukrepov v letu 2008. 9 popravlja govornik. Ravno prejšnji teden, prejšnji petek smo se odločili, da bomo ponovno terjali neustrezno porabljena kmetijska sredstva v višini več kot 500 milijonov evrov. To bomo počeli tudi v prihodnosti. Tudi iz eh, poročila računskega sodišča je jasno, da se je število finančnih popravkov v zadnjih letih precej izboljšalo. Leta 2009 je bilo to v višini 3,3 milijarde evrov, to je kar velik znesek. In naš namen je, da nadaljujemo s takšno politiko in da še vedno izvajamo sankcije in to zelo strogo, ko je to potrebno. Poročilo sodišča in pa postopek za razrešnico sta zelo pomembna za trenutne programe, prav tako pa tudi za to, da se nekaj naučimo za naslednje programe. Tukaj je sodišče ustrezno pokazalo, kakšna ne bo pot eh, za prihodnost, kako moramo to početi. Gre za ponastavljanje, za izboljšanje javnih razpisov, javne dobave, kajti največja stopnja napake je bila narejena ravno zaradi kršitev upravičenosti ali pa zaradi kršitev pravil pri javnih razpisih. Sveda se moramo z tega nekaj naučiti. Komisija je to pripravljena storiti. Komisija bo zato sledila priporočilom računskega sodišča in komisija se že veseli tudi uspešnega um, postopka razrešnice. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa še predsednik računskega sodišča, gospod Silva Ekaldeira. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, rad bi se vsem zahvalil za prijazne besede sodišču. mislim, da moramo vsi v institucijah izpolnevati najviše mednarodne standarde, najviše revizorske standarde in vse institucije morajo poskrbiti za spoštovanje teh standardov. Upoštevam priporočila parlamenta, naj navedem dva primera, kaj smo v tem letnem poročilu za leto 2009 storili za to, da bi upoštevali zahtevo po več informacijah. Predstavili smo celotno oceno situacije. Prvič smo dejali, kakšna je celostna situacija in ugotovili smo, da se v zadnjih letih razmere izboljšujejo. Stopna napak v celotnem proračunu se znižuje. Prav tako smo še posebno pri kohezijskih sredstvih predstavili več konkretnih informacij kot pa prejšnja leta. Kajti prej, prejšnje leto smo dejali, da vsaj 11 odstotkov vseh sredstev ne bi smeli splačati. Letos pa lahko rečemo, najbolj verjetna stopna napake je več kot 5 odstotkov. Tega lansko leto nismo mogli reči. in vsaj 3 odstotkov sredstev ne bi smeli izplačati. In tako vidite, da smo dosegli napredek, to so dejstva. Zakaj? Zakaj smo to dosegli? Vse se nismo izmislili teh dejstev, nismo samo prijazni do komisije ali pa do držav članic, kar tako. Računsko sodišče je neodvisni revizorski organ, ki deluje po pogodbi. Mi podajamo svoje gotovitve na podlagi dokazov in na podlagi dokazov potem poročamo tej instituciji. To je tudi naša naloga v okviru postopka dane razrešnice. Zato smo vam tukaj pripravljeni pomagati. In kot smo zapisali v poročilu, glavni razlog za sodelovanje naslednji sistem, ki smo ga vzpostavili za upravljanje obdobja 2007-2013, je nekaj, kar deluje bolje in bolje. Poraba sredstev za to obdobje pa samo 25 odstotkov izvrševanje je po našem mnenju torej niže, kot pa bi lahko pričakovali. Kombinacija obeh eh, faktorov, torej učinkovitost sistemov in pa niže izvrševanje, torej manj učinkovito izplačenih sredstev, oba dejavnika sta pripeljala do te situacije. Zato moramo biti še vedno previdni. Kajti to, da upoštevamo sisteme v vseh 27 državah, um, je treba upoštevati, treba je pogledati, kako se situacija razvija v vseh državah, zato moramo biti še vedno nekoliko previdni. Ampak kot rečeno, smo pa pripravljeni pomagati parlamentu in še posebno tudi odboru za pročunski nadzor pri podajanju razrešnice moji kolegi vam bodo pri tem pomagali, vam bodo tudi podali vse potrebne informacije, ko jih boste potrebovali. Prav tako pa vam pomagamo tudi v okviru naših posebnih poročil. Z revizijami ugotavljamo učinek finančnih sredstev v realnem svetu, kako učinkovito so uporabljena ta sredstva. In mislim, da je to zelo pomembna informacija tudi za ta parlament odgovornost za izvrševanje proračuna je seveda na plečih eh, v glavnem Evropske komisije, ampak Lizbonska pohodba prav tako pravi v sodelovanju z državami članicami. In če pogledamo prihodnost, potem mislim, da imamo sedaj pred nami edinstveno priložnost za to, da izkoristimo politični zagon za to, da bolje upravljamo proračun. Imamo novo finančno uredbo. Kmalo bo sprejeta in to bo tudi osnovna smernica za naslednje proračune. Želimo imeti bolj enostavne predpise, želimo bolj učinkovit in stroškovno učinkovit sistem za upravljanje med članic, državami članicami in komisijo. Sedaj je pravi čas, da se lotimo teh vprašanj. Naslednje leto bomo tudi opravili nadzor proračuna. Skratka, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, komisija, svet, Evropski parlament. Moramo sedaj sprejeti konkretne odločitve za prihodnost. Če lahko naša institucija, računsko sodišče, pri tem pomaga, potem vas prosim, da se tudi poslušate naših priporočil. V našem mnenju smo pokazali, kakšna so glavna tveganja in pa kaj je potrebno izboljšati pri upravljanju proračuna. Tudi po letu 2013. Treba se vprašati, ali bodo programi financiranja povečali dodano vrednost Evropske unije, ali predstavljamo scheme, ki so enostavne, imajo jasne cilje, ali so izvedljive, mislim, da je jasno, kdo je odgovoren. Včasih kdo reče, ne vem, odgovorna je komisija, odgovorne so države članice. To je treba bolje pojasniti. Sedaj imamo za to odlično priložnost in računsko sodišče vam bo pri tem pomagalo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa poročilo gospe Van Bremt o spremembi uredbe številka 663-2009 o spostavitvi programa za podporo